Kolleginnen und Kollegen, darf Sie. Kollege Zehn, Kollege. Prisrčno vas pozdravljam ob nadaljevanju našega dnevnega reda. Veselim se, da je tu podpredsednica komisije in visoka predstavnica Evropske unije eh, pri nas eh, in da se lahko z njo pogovorimo. Mislim, da se moramo danes usredotočiti na vprašanja, ki so neposredno povezana z včerajšnjim svetom eh, zunanjih ministrov, sem spadajo Sirija, Ukrajina in tako naprej. Eh, ne vem, eh, ne smemo pač eh, preveč razkosati stvari in narediti potovanje okoli sveta, češ jaz tudi jaz vem nekaj o tem. Torej, mislim, da se moramo osredotočiti na aktualna vprašanja in dores, eh, prav gotovo bo tudi Bosna in Hercegovina zraven zaradi situacije. Kolegice in kolege, prosim, da se spoš držite teh navodil, zato da bomo imeli neko koherentno razpravo. Kathy, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko veselje mi je, da sem ponovno tu v odboru AFET. Mislim, da uh, bi bilo zelo dobro, da vam dam povratne informacije o svetu včeraj, ker smo se pogovorili o celi vrsti vprašanj. Seveda sem vesela, če govorim o splošnih zadevah, vendar eh, prosim, da mi tudi poveste, katera vprašanja vas najbolj zanimajo, zato da boste dobili prave odgovore. Eh, torej, seveda omenili ste gospod predsednik Bosno in Hercegovino in eh, to sem tudi jaz omenjala v uvodu eh, na svetu. Eh, torej, eh, Prvo, kar smo ugotovili, je, da je to pravzaprav protest, eh, ki je nastal eh, na podlagi nezadovoljstva eh, zaradi gospodarske situacije v Bosni in Hercegovini. Tisti, ki spremljate situacijo, veste, da je tu zelo veliko brezposelnih mladih. Brezposelnost je nasplošno zelo visoka. Seveda ne smemo dopuščati nasilja v nobeni situaciji in sedaj je tu potrebno dobro vodenje Eh, tega se zavedamo vsi, eh, vsi, ki spremljamo situacijo v Sarajevu in tudi drugot. Želimo pač, da bi tu prišlo do pravega vodstva in eh, dejstvo je, da je država naredila pač določen napredek, kar zadeva približevanje Evropski uniji. Eh, torej to velja pravzaprav za države na okrog, eh, vendar eh, Bosna in Hercegovina je obtičala na mestu. Poj, mislimo na primer na Sejt Finci in tu vidimo pravzaprav, da se stvari ne pomikajo naprej in s našimi partnerji moramo videti, kaj lahko storimo. Eh, torej mi imamo partnerje na skraju samem eh, in marsikaj smo že naredili, vendar storiti moramo več. V uvodu smo govorili tudi o vrhu z Rusijo in tam sem tudi dala eh, kratke povratne informacije. Dejstvo je, da smo imeli tu zelo eh, dobre in odkrite pogovore s predsednikom Putinom, predvsem o skupni soseščini. Eh, odkrito in iskreno smo govorili o razlikah Eh, torej predsedniki eh, so govorili pravzaprav eh, o vseh temah in mi smo tudi jasno povedali, kaj nas skrbi. Ruski predsednik in njegovi sodelavci so tudi predstavili svoje skrbi in dogovorili smo se za bilateralne konsultacije na tehnični ravni govorili smo tudi o eh, prostotrgovinskih sporazumih zlasti z Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo in mi smo razložili, kako bi to lahko koristilo ruskemu gospodarstvu. Ne želimo namreč, da bi prišlo do nadaljnega širjenja eh, neustreznih informacij in uh, pogovarjali smo se tudi o novih sporazumih, ki jih pričakujemo v prihodnje. Mi imamo pač eh, močne bilateralne odnose, vendar ti morajo temeljiti na uh, Eh, vzajemnem spoštovanju in tudi razumevanju za Evropsko unijo in način, kako mi delamo in kako se približujemo suverenim državam v naši soseščini. V glavnem delu tega sveta pa smo se tudi pogovarjali o vzhodnem partnerstvu. Mi smo pač pregledali, dokam smo prišli po eh, vrhu v Vilni, potem smo se pogovarjali zlasti o Ukrajini, eh, torej mi smo bili v Ukrajini, predstavniki parlamenta so bili tam, sem in tudi eh, drugi bodo še šli eh, tja. O tem eh, lahko marsikaj povemo. In kar zadeva tudi postvilensko podporo. Tu smo se pogovarjali, kako podpirati Moldavijo in Gruzijo in sporazuma bi pač radi podpisali pred koncem mandata te komisije. Marsikaj smo se torej tudi naučili iz vilenskega vrha tu uh, ne gre zgolj za uh, visok politični angažma, torej mi uh, se približujemo tudi vrhu v Rigi in mi smo tudi ministre prosili, naj bodo pripravljali na uh, vi, uh, obiske na visoki ravni, samostojno v ekipah pod okriljem Evropske unije. Eh, mi moramo pač še širiti svoj angažma v različnih skupinah družbe. Eh, mi moramo zlasti predvsem razlagati, kakšna je narava teh sporazumov. To je zelo pomembno zlasti naprimer pri Moldaviji in mi seveda potrebujemo podporo parlamentov in tudi Evropskega parlamenta. Dosti krat ste vi pravzaprav eh, posegli k našim partnerjem, ne zgolj k parlamentu, parlamentom temveč tudi s civilni družbi. Pomembno je torej, da vsi razumejo, kaj jim prinašajo ti sporazumi, kako to koristi tudi njihovi e, družbi, gospodarske aktivnosti in podjetjem. E, eh, torej ta e, sporočila moramo pravzaprav razširiti. Tu gre nekako za javno diplomacijo in ob vsem tem pa moramo krepiti dialog z Rusijo. Eh, eh, torej, imeli smo dva obiska v Ikrejini v zadnjih desetih dneh. Eh, v zvezi s tem je pač Eh, bila tudi tiskovna konferenca. Bila sem presenečena nad razliko med mojim prvim in drugim obiskom, eh, eh, torej zlasti kar zadeva napetosti in podobno. Prejšnji teden je situacija nekoliko bila bolj mirna, vendar vi vsi ste slišali naprimer tudi zgodbe o nasilju, videli ste in zbrali ste fotografije in podobno. In ko smo priča temu nasilja, nasilju, potem vidimo, da se tudi eh, ni veliko naredilo, ni neodvisne preiskave, ki bi jo pričakovali v 21. stoletju v demokratični državi. Povzročitelji naj bi prišli pred sodišče in eh, ljudje dejansko mislijo, da se ti eh, eh, zločini, ta nasilja dogajajo v eh, imenu vlade. Eh, potem smo tudi ponujali medijacijo, nasvete, podporo. Eh, eh, to je ponujala Evropska komisija, države članice. Mi imamo strokovnjake za vse in če jih sami nimamo, jih lahko poiščemo. Eh, in tu lahko sodelujemo s svetom Evrope, OVSE-jem in tako naprej. Mi smo jasno povedali, da pač ponujamo tako pomoč. Bili smo tudi angažirani in tudi vi, predsednik v parlamentu, eh, ste eh, tudi sodelovali v razpravah o ustavnih reformah. Pomembno je, da se Eh, ne vrnejo zgolj k ustavi iz leta 2004. Potrebno je ustava 2004 plus, se pravi, eh, da se vzame 2004 eh, kot podlago, da se pa temu doda še nekaj, naprimer tudi pri toživstvu, da bi pač toživstvo imelo pač pooblastila, ki ga je imelo prej in podobno. Potem je pa seveda treba tudi najti Eh, strategijo za okrepitev eh, ustave, potrebno je uravnoteženje moči in mi smo tudi pri tem procesu ponujali pomoč. Potem smo tudi eh, o, vsi ogledali zakonodajo za amnestijo, za pomilostitev eh, in imeli so štiri predloge, eno so, en predlog so izbrali in eh, potrebno je seveda tudi, da se zagotovijo svobodne in pravične volitve. Kot veste, sem se tudi pogovarjala eh, o gospodarskih vprašanjih. Ko sem bila novembra tam, sem tri ure in pol s predsednikom pregledovala vse vidike gospodarskih problemov države. Ogledala sem si vse kratko in dolgoročno eh, finančne institucije, eh, komisija, država članice, eh, vse skupaj eh, imamo pač določene kapacitete in lahko pravzaprav pomagamo. Eh, tu gre za velik izziv za gospodarstvo, ki je pred njimi. Vendar oni morajo biti pripravljeni na gospodarske reforme, ki jih potrebujejo, zato da bi država napredovala. To pomeni, da je treba reorganizirati industrijo, da bi bila bolj konkurenčna, treba je obravnavati kratkoročne probleme, naprimer v zvezi z proračunskim deficitom in podobno. E, v e, četrtek imam sestanek s e, Christine Lagarde in med drugim bova tudi govorili o Ukrajini. Pomembni pa sta tudi Moldavija in Gruzija, torej mi moramo pač priti do eh, podpisa in eh, treba je pač podpirati Moldavijo in Gruzijo, če bi prišli pod pritisk eh, zaradi podpisa in podobno. Mi moramo kot rečeno razložiti, kaj ta sporazum pomeni za narod, za vlado in podobno. In še naprej moramo redno obiskovati obe državi. Eh, ministri so se hoteli tudi pogovarjati o južnem sosedstvu in eh, mi smo se tu pogovarjali o različnih državah. Eh, tu gre za regionalne izzive, s katerimi se soočamo in ne bo vas presenetilo, če povem, da smo se govorili o Iraku, o širitvi nasilja. Ta situacija je zelo zaskrbljujoča. Redno sem se pogovarjala s gospodom Zavarjem in eh, bil je tudi v Bruslju. Eh, vendar, če dalje več je skrbi eh, glede tega, kar se dogaja v Iraku, pa tudi v Siriji. Laktar Brahimi pač nadaljuje svoje delo in poskuša zagotoviti pogovore med vodji opozicije in režimom. Kot eh, kolegi vedo, sem bila prisotna pri Ženevi 1 in Ženevi 2 in očitno obstaja v mednarodni skupnosti Eh, skupnosti velika politična volja da bi tu prišlo do napredka pri pogovorih jasno pa je bilo da bo situacija naporna tako retorično pa tudi vidimo da je premalo razumevanja tega kaj je treba storiti mi moramo podpreti laktarja brahimija pri zelo težavnem delu sestala pa sem se tudi s skupino sirijskih žensk eh, predstavnic različnih ver in regij v Siriji, ki so se zbrale in poskušajo pravzaprav najti lastni odziv na to krizo. Sramota je bilo, eh, da v prostoru pri Ženevi 2 ni bilo več žensk. Eh, mislim, da sva bili samo dve predstavnici eh, mednarodne skupnosti in eh, premalo žensk je bilo v delegacijah in upam, eh, da bodo pač ženske, ki so se zbrale in ki so začele to odlično delo in ki so nas spraševali, kako jih lahko podpremo, upam torej, da bodo te igrale močnejšo vlogo v prihodnje. Pogovarjali smo se tudi z državami članicami, ki jih vodi Luksemburg zlasti v eh, varnostnem svetu. Tu gre za vprašanja humanitarne pomoči, ki bo potrebna. Eh, spremljali ste prav gotovo tudi težave v New Yorku pri pripravi resolucije in sprejemanju resolucije, vendar tudi v praktičnem smislu najdemo težave na terenu. Eh, torej svet je tudi eh, sprejel sklep, da Sirija uporablja zamrzena sredstva v Evropske uniji in eh, da se pač eh, tudi s tem plačuje za odstranjevanje in učevanje sirijskega kemičnega orožja. Torej, pogovarjali smo se tudi o Libanonu in o tem, kako je potrebna učinkovita ta vlada. O tem smo se večkrat pogovarjali in vsi upajo, da bo to dejansko uspelo in pripravljajo se eh, predsedniška. Uh, predsedniške volitve. Eh, vendar dejstvo je da je petindvajset odstotkov prebivalstva v libanonu beguncev in oni opravljajo pravzaprav odlično delo in treba je dejansko podpirati libanonce zaradi tega ker se soočajo ne samo z lastnimi težavami potem smo se tudi pogovarjali o egiptu na koncu tretja obletnica revolucije se je ravnokar zgodila imajo novo ustavo ugotovili smo kako težavna je situacija in kako se pravzaprav marsikje slabša. Mnogi ljudje so bili aretirani, eh, zaskrbljeni, pa smo tudi zaradi eh, vse večjega nasilja in terorističnih dejanj. E, mi bomo še naprej angažirani v celotni regiji na področju človekovih pravic v Egiptu in tudi povsod. Hvala lepa tudi Stavrosu Lambredinisu za njegovo delo e, in mi ga moramo podpirati. E, in dejstvo je, da je tudi v Tuniziji odigral pomembno vlogo pri eh, sprejemanju sporazuma. Potem smo se dotaknili tudi Libiji, kjer je eh, zelo eh, velik varnostni izziv, torej situacija je težavna, ker je zelo nestabilna. In potem pa še nekaj o jemnu. Torej, mi smo pozdravili rezultate nacionalnega dialoga, Eh, in videli smo, da je z dialogom mogoče spreminjati stvari in čeprav je situacija zaskrbljujoča, prihaja do napredka in to vidimo v jemnu. Marsikaj pa je treba še storiti, treba je poskrbeti za ustrezne ekonomske in socialne pogoje. Nakratko smo se tudi dotaknili eh, osred, Srednjeafriške republike, eh, omenili so, smo eh, Filipa Pontjesa, ki je poveljnik, ki je pristojen tudi Mi smo sprejeli dva sklepa in sicer eh, o formalnem začetku operacije na terenu in začetku pogajanj eh, z organi eh, Osrednje Afriške republike. Hvala lepa za pozornost. Ja, Prisrčna hvala, baronica Ashton. Sedaj pa imam problem. 25 oseb se je prijavilo k besedi. In pravzaprav bi lahko visoka predstavnica eh, sedaj šla domov, kajti če dam vsem besedo, ne bo časa za odgovor. Ali pa eh, se strinjate s tem, da dobijo koordinatori po dve minuti in potem pa mi skrajšamo čas za vprašanja. Porozim, da boste kratki in potem bomo pa videli, kako daleč pridemo. Poskušal bom eh, čas porazdeliti na politične skupine, vendar ne sme se zgoditi, da na koncu ne bi imeli časa za odgovore. Prosim pa, da ne zastavljate ponovno vprašanj, ki so jih zastavili že drugi. V tem primeru bomo tudi hitrejši. Predlagam. Eh, prvi krok, eh, gospod Salafranka ima besedo. Hvala, gospod eh, predsednik. Dobrodošla, gospa Ashton. Zdaj eh, smo vas že pogrešali. Eh, tri stvari bi vprašal. Najprej Ukrajina. Dobili smo nekaj kritik v Kijevu, slišali smo jih med našim obiskom v Kijevu. Pa sem vseeno slišal, da komisija postavlja dodatna jamstva za varnost protestnikov. V Ukrajini imajo eh, zakone, ki omejujejo eh, svobodo zbiranja, ampak eh, vseeno želimo vzpostaviti zaupanje in doseči to, da bomo lahko prišli do ustavne reforme. Poleg tega želimo imeti nek proces priprave na volitve, tako da bi ljudje na koncu lahko izrazili svojo voljo. Zdaj pa še eno vprašanje glede Ukrajine. Ali mislite, da bi eh, delo eh, Evropske unije moralo preiti v neke vrste posredništvo, eh, da bi na ta način dosegli ustrezne dogovore? Rekli ste, da greste v Washington. Ali boste govorili še z Junckerjem ali s kom drugim, poleg Kristin Lagarde? Ali boste govorili tudi z veleposlanikom v ZDA, potem Švica? Gospa Ashton, kakšne so možnosti, o katerih razmišljate po referendumu? Eh, ali bi prekinili eh, sporazume, bilateralne sporazume, ki jih imamo več kot 120 švico, ali bi te eh, sporazume začasno prekinili, ali bi zamrznili pogajanja o institucionalnem nivoju, o katerem trenutno govorimo. Potem pa še Kuba. V svetu ste govorili o tem, eh, imamo dogovor tretje generacije, ki temeli na eh, demokratični klauzuli. Eh, mislim, da je ta sporozum še veljaven, ampak kako vi gledate na to? Hvala. Dobrodošla. Lady Ashton, strinjam se z vami glede žensk. Upam, da bo pri Ženevi tri več ženska za mizo. Uh, Ukrajino ste obiskali. Torej, bila sem eh, presrečena nad prisotnostjo žensk na Majdanu in tudi eh, pozivale so k na, nas, naj pravzaprav imamo načrtne sankcije in naj izkoristimo pravzaprav možnosti, ki jih imamo eh, že sedaj na voljo in ali ni to tudi v našem interesu. Kje so tu eh, eh, države članice? Tu imamo zelo različne izjave. Potem pa Srednja Afriška republika. Od decembra 2012 eh, slišimo grožnje, da bo prišlo do genocida. Od marca 2013 humanitarno humanitarne organizacije eh, eh, pozivajo k eh, pomoči in podobno. Ali bo sedaj prišlo do posega v mes, ali se bo to zgodilo po genocidu in potem pa Libija. Pri Libiji ste nam eh, povedali nekaj, da je pravzaprav težko eh, stvari izvajati. Kakšna je odgovornost držav članic za to, kar se dogaja eh, v Siriji? Kaj ti mi smo odgovorni, če naprimer ne sprejemamo koordinacije pod vašim vodstvom? Thank you very much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Baronica Eštonova, dobrodošli in najlepša hvala za eh, vaše informacije o včerajšnjem svetu. Eh, brala sem začasne sklepe in zaključke in v samem eh, besedilu najdem zelo malo o Siriji. Na tem sem zelo presenečena, ne morem si predstavljati, da o tem ne bi govorili. Če je v besedilu tako malo, potem to verjetno pomeni, eh, da se ali niste dogovorili ali pa da se stvari tako zelo spreminjajo, da je stvari težko pravzaprav ubesediti. Eh, tu bi rada vaš komentar. Eh, potem pa glede Rusije. V zadnji številki eh, francoske revije L'Express sem prebrala, da pre, eh, podpredsednik Šuvanov da je povedal, da želi Rusija vzpostaviti neko svojo unijo na svoji strani eh, celine. Ali je to res, ali nam lahko poveste nekaj več o tem? In na koncu bi rada tudi vedela naslednje glede ukrajine eh, rekli ste da se boste pogovorili z imfom eh, da eh, pogledate kakšen bi bil lahko svežen pomoči vendar ali se pripravljajo kakšne sankcije za primer da se bodo stvari poslabšale in obrlidle v negativno smer. In potem me pa še. Eh, me zanima, kakšno je pa vaše mnenje glede tega nesrečnega izraza gospe Nuland? Eh, najlepša hvala, hvala, da ste prišli. Eh, tu gre za neko hrežišče, razpotnico v naših odnosih. Evropska unija je pač eh, zauzela stališče v tem ukrajinskem konfliktu in tu se zastavlja vprašanje medijacije. Ali menite, da je Evropska unija še primerna za medijatorja v tem eh, konfliktu ali obe strani menita, da bi Evropska unija lahko bila medijator? Potem pa drugo, glede zaključkov sveta o Ukrajini. Eh, ob koncu teh zaključkov piše neka izjava, kjer piše, da asociacijski sporazum z Ukrajino, ne spomnim se natančne formulacije, še ni zadnja beseda o sodelovanju Evropske unije z Ukrajino. Zanima me, ali lahko razložite, kaj to pomeni in kako bodo to interpretirali Ukrajinci in ali je bilo kaj konsenza glede tega eh, eh, stavka, potem pa še Bosna in Hercegovina. Kaj ste storili eh, za to, da politične eh, stranke situacije v Bosni in Hercegovini ne bi izrabile za etnične konflikte. Hvala. Eh, hvala. Opravičujem se v imenu kolega, ki je moral v London. Sam bi se dotaknil Palestine in Izraela, o tem niste govorili. Predvsem bi povdaril Izrael. Tam prihaja do posebnosti posebne mentalitete oziroma tukaj v Evropi eh, želimo Izrael kar nekako izolirati. Nam lahko poveste, eh, ali ste znali kakšne premike potem, ko se je vključil eh, Kerry. Zanima me, ali je to imelo kakšne učinke, ali lahko to malo bolj pokomentirate. Potem tem uh, me zanima, ali stranka Beni, uh, kakšen je njihov položaj, uh, kakšni bojo njihovi naslednji koraki. Uh, gotovo ste slišali za uh, naselje E1, ki bo gotovo uničil vse možnosti za rešitev dveh držav. Torej, uh, zanima me. Uh, Eh, kako gledate na vključevanje sekretarja Kerija v eh, izraelsko vprašanje. Nekaj političnih razlik je med nama, ampak vseeno vam želim čestitati za vaše petletno obdobje. Eh, upam, da boste potem uživali v svoji novi zaposlitvi, tako kot bom jaz. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Ashton, por su informe. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa Ashton. Eh, sam bi se navizal samo na Ukrajino. Moja parlamentarna skupina ima tukaj eh, stališče, zelo trdno stališče. Samo Ukrajina in ukrajinsko ljudstvo lahko odloča o svoji usodi brez umešavanja tujih strani. Eh, tudi Evropska unija se ne bi smela umešavati. Vendar pa nažalost ni tako sam imam vtis, da eh, Evropska unija eh, nekako nadzoruje stvari v Ukrajini in se umešava tja, kjer eh, to ni primerno. Oni se bodo odločili, kakšne geostrateške odnose želijo z Evropsko unijo, brez vsakršnega umešavanja. Vsi smo videli nasilje na ulicah tudi v državah članicah prihaja do nasilja na ulicah, naprimer v moji državi Španiji. Eh, kongres so obkolili eh, ljudje. Nikogar nisem videl v EU, da bi eh, se obrnil na ljudi, ki protestirajo zunaj in jim zagotovil to svobodo Ukrajina ni država članica, ampak vseeno je država s svojimi pristojnostmi. Zato se mi ne strinjamo s tem, da eh, bi eh, mi nadzorovali neko državo, da bi bili pokroviteljski ali da bi se umešavali vanjo. Mislim, eh, da zato države članice ne smejo v Ukrajini delati tako, kot počnejo zdaj. Oglejte si malo, kaj se dogaja v Evropi, pa boste videli, da eh, ljudje tudi v drugih mestih in državah Evropske unije protestirajo. Eh, treba je eh, spoštovati zakone, vsaka država pa to rešuje po svoje. Merci, monsieur le Président. Par rapport Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Z eh, pododborom za obrambo se želim dotakniti vprašanj varnosti. Eh, torej, govorili ste o v Srednji Afriki. Tu se navezujem na to, kar je povedala Ana Gomos. Že dolgo se govori o tej misiji, zelene luči so že dane. Ali so kakšne možnosti, da bi hitro prišli do te eh, misije? Govorilo se je o koncu februarja v Franciji, sedaj je že 11. In kakšen angažma potrebujemo? Na, eh, Estonija eh, se je tu eh, seveda prijavila, vendar eh, tu je število vojako omejeno. In potem Ana je tudi govorila o Libiji. Še eno uh, uh, leto je tu neka misija uh, in ima zelo veliko eh, težave eh, pri upravljanju meja. Eh, to je cilj te misije torej in mi iz tiska slišimo, da Francija, Združeno kraljestvo in Italija izvajajo neodvisno druga od druge eh, usposabljanje v, na varnostnem področju in mi eh, kot Evropska unija pa nimamo tam zanesljivih eh, sogovornikov za to, da bi imeli skupno misijo. Se pravi, tu imamo eh, individualne misije držav članic. Ne vem, ali ima smisel, da imamo pač neko evropsko misijo, ki nič ne naredi in da za to zapravljamo sredstva. Potem pa Bosna in Hercegovina, tudi mi Eh, politično smo zelo prisotni v Bosni in Hercegovini, imamo pa seveda tudi neke vojaške instrumente, naprimer Altea. In očitno pravzaprav eh, ta eh, ne vpliva tu nikakor. In mislim, da je treba razmisliti tudi o prihodnosti te misije, ki pravzaprav očitno nikakor ne vpliva na politične, ekonomske in socialne težave, skozi katere gre Bosna in Hercegovina. Najlepša hvala za uh, vaše vprašanje. Gospod Salafranka, tudi, vas, uh, tudi jaz sem vas pogrešala. Vprašali ste me o treh eh, stvarih. Eh, najprej Ukrajina. Eh, tukaj imamo zavezo, da bomo posredovali to, kar smo povedali opozicijskim voditeljem in predsedniku ter vladi tudi civilni družbi je naslednje. Ne bomo se umešavali, smo pa zelo pripravljeni pomagati in podpreti Ukrajince eh, na kakršen koli način bi se jim zdelo to primerno. Eh, moje stališče glede eh, znanja pa je naslednje. Mi lahko ponudimo strokovno znanje na področjih, kjer ga Ukrajinci potrebujejo. Zelo lahko je reči, bomo posredovali. Ampak, eh, kot veste sami, kot jaz sem iz svojih izkušenj, eh, lahko medijacija v zadnjem času pomeni številne stvari. Eh, treba se zavedati, kako posredovati, če ste neka zunanja stran. Naredili bomo tisto, kar bo potrebno, ampak zato se morajo odločiti Ukrajinci, tako da ne bomo mi odločali in se umešavali. Ampak ponudbo smo jim dali, Viktorija Nuland, poznam jo. Eh, to je bil zasebni pogovor, nekdo je dal to na YouTube. Eh, sama se ne bom eh, spuščala na to raven. No, kakorkoli že. Švica. V treh letih se mora vlada odločiti, kaj bo naredila. Sama sem razumela, da bodo pripravili zeleno knjigo o izvajanju rezultatov referenduma. E, to, kar se zdaj e, dogaja e, v komisiji, je, da zelo podrobno proučujemo Lizbonsko pogodbo, ki nam bo dala določene ključe za ravnanje v prihodne. S Švico imamo številne sporazume. Glavne stranke niso Eh, želele referenduma, ampak eh, tudi one bodo zdaj morale razmisliti, kako naprej. Eh, prost pretok ljudi, to je temeljni kamen Evropske unije. In uh, ko bomo proučili Lizbonsko pogodbo, se bomo tudi odločili za naslednje korake in upam, da bomo našli ustrezno rešitev uh, znotraj našega stališča. Kuba, mislim, da je to dobro. Eh, potencial za eh, nove načine sodelovanja je eh, dober. Ehm, tisk pozitivno piše o tem, mi se moramo držati tistega, v kar verjamemo in v odgovornosti, ki jih imamo, predvsem glede človekovih pravic. Vendar pa mislim, da je to dobra rešitev, ki je bila tudi dosežena soglasno in to je zelo pomembno. Ana Gomeš, strinjam se z vami. Imeli smo veliko razprav z Ukrajino in brez nje, glede tega, kaj eh, storiti na področju podpore in pa pritiska. To sta dve strani eh, našega pristopa. Imeli smo številne razprave glede tega varnostnega konflikta eh, z opozicijskimi voditelji, z vlado in tako naprej. Zavedamo se različnih možnosti, ki obstajajo. Sama bi rekla, da nobene možnosti nismo. Eh, odstranili. Ja, še vedno so vse na mizi, želimo ukrepati pozitivno, eh, če bo to mogoče. In drugič, eh, v razpravah z vlado in predsednikom sem jasno povedala, da nas zelo skrbi situacija v Ukrajini in da proučujemo vse možnosti. Mislim, da so ta sporočila razumeli. Potem Srednja Afriška republika. Komisija bi morala v kratkem iti tja upam, da ne bo to po genocidu priprava in izvajanje misije z vidika Evropske unije ni enostavna stvar. E, ni tako, kot če bi imeli na voljo neke enote, ki bi jih lahko takoj poslali tja. E, z leti smo vsi pridobili boljše razumevanje tega, kako lahko ukrepamo in kateri so najboljši načini za to. E, ampak. E, E, nismo še tam, da bi imeli neke svoje vojaške sile z evropsko zastavo. E, torej, vedno iščemo države članice in jih prosimo e, za pomoč, da bi tja poslale svoje misije. To nam dobro gre, dobro organiziramo misije in naredimo tisto, kar obljubimo Eh, na terenu pa ostanemo toliko časa, dokler stvari niso opravljene. Eh, Evropska unija ima eh, dober ugled glede misij, ostanemo toliko časa, koliko je to potrebno. 90 odstotkov piratstva je že izkoreninjenega tam, kjer smo mi ukrepali proti njemu. Predstavnik komisije je bil na terenu v. Srednjeafriške republiki eh, prejšnji teden in vojaški odbor bo tudi odločil, eh, kako bomo ukrepali v prihodne. Mm, gospod Danžan, eh, številne države članice so že ponudile svojo pomoč na tem področju. Države članice so aktivne tudi v Libiji, sama pa bi rekla, da morata EU in ZDA sodelovati. morali bi eh, razvijati skupno strategijo s partnerji v ZDA. Morda bom o tem spregovorila tudi v Washingtonu ta teden. Eh, ne samo na varnostnem področju, ampak tudi na področju izgradne institucij. Tam namreč obstaja veliko problemov. Eh, v Libiji institucije ne delujejo učinkovito. Poleg tega je varnostna situacija vse slabša. In ko premije ne more uh, priti nazaj v svojo državo, ne sme pristati, je to res kritično. Koordinacija je ključnega pomena uh, in uh, koordinacije nikoli ni preveč. Gospa Neitz, uh, Sirija, glede Sirije nismo imeli zaključkov, ker smo jih pripravili že prejšnji mesec. Uh, ti so pokrili celotno situacijo. Države članice so se odločile, da uh, bi namesto tega raje imeli razpravo. Mislim, da je bila to prava izbira. Eh, nobenih nesoglasij ni, eh, samo eh, na vsak način želimo izvedeti, ali kaj izpuščamo, kaj bi še lahko naredili. Sama se sestajam z voditelji v Libiji in v regiji. Sama želim tudi pritisniti na nje, kar se le da na srečanju eh, v Ženevi sem sedela skupaj z unanim ministrom Sirije. Eh, želela sem doseči, kar se je le dalo eh, in mislim, da si moramo vsi prizadevati za to, da bi stvari čim prej rešili. Na mej premijeja v Rusiji govorili smo tudi o carinski uniji. Eh, predsednik Putin je o tem že večkrat spregovoril. Videli bomo, kako bomo lahko, eh, kaj se bo zgodilo. Eh, opazovali bomo Rusijo in se z njo pogovarjali. Ukrajina. Na to vprašanje sem pa že odgovorila. Gospa Kronberg. Ali nas obe strani vidita kot neke vrste posrednike v Ukrajini? Eh, odvisno je od tega, kako razumete besedo medijator oziroma posrednik. Sama sem se pogovarjala z obema stranema, s predsednikom vlade in njegovo ekipo, sestala pa sem se tudi z opozicijskimi voditelji, tako v Ukrajini eh, kot nedavno v Minhnu. Eh, ponudili smo kakršnokoli podporo, ki bi bila potrebna, Eh, morda bi to lahko bil strokovnjak eh, na področju pravnih zadev, ustavni pravnik, mm, neka oseba, ki bi lahko odigrala proaktivno vlogo pri tem, kar si Ukrajinci želijo, ampak najprej morajo sami definirati to, kaj si želijo. Upam, da bodo sprejeli našo eh, ponudbo. Sodelovanje z Ukrajino. Sporazum ni konec poti, lahko obstajajo različne interpretacije. Eh, tega, eh, kako se bo razvijal odnos z Ukrajino. In če vprašamo različne države, eh, imajo verjetno različne interpretacije, ampak vsi se strinjamo glede tega, da sporazum ni konec poti, vsi želimo ukrepiti naše odnose tudi prek tega. Pa še Bosna, kako zagotoviti, da se to ne bo sprevrglo v konflikt. Govorili smo o možnosti konflikta Eh, na področju etničnih razlik. V zadnjem času smo eh, bili priče številnim elementom, ki eh, želijo ta konflikt prenesti z gospodarskega področja tudi na etnično področje. Hvala, gospod Atkins. Mirovni proces na Bližnem vzhodu. John Kerry je opravil odlično delo pri tem, da je tako predan temu vprašanju. Povsem odločen je, pred kratkim sem govorila z njim glede tega, kaj želi doseči, še naprej si bo prizadeval za to, kajti to je ena njegovih ključnih prednostnih nalog. Veliko je sodelovanja in pogovorov z Izraelom. Sam želi oblikovati okvir, ki ga bo v, kratkim, v kratkem predstavil. Cibi Livni je eh, glavna pogajalka, sama jo dobro poznam, večkrat sem se pogovarjala z njo. Tudi na palestinski strani imajo pogajalca in dobro sodelujejo. Eh, to so njihove razprave glede tega, ne vem podrobnosti, ampak mislim, da obstaja pozitiven znak. V vsaki koaliciji pa obstajajo različna eh, stališča in prepričanja. Mislim, da v Izraelu obstaja močno stališče, da z varnostnimi jamstvi in s pravim razumevanjem prihodnosti Izraela, da bi bilo bolje doseči sporazum, kot pa sporazuma ne doseči. In mislim, da eh, tako razmišlja tudi premije. Eh, sami smo rekli, da če si bodo prizadevali za to, bomo obema stranima nudili podporo. Mislim, da je to zelo pomembno. Eh, gospod Majer, rekli ste, da se omešavamo, pa se ne. Eh, deset dni pred vrhom naj bi podpisali sporazum. Ta sporazum je bil eh, soglasno sprejet v parlamentu, soglasno eh, ga je podprla vlada, pa je nenadoma prišlo do problema. Problem pa je bil gospodarske narave in sicer kratkoročnih potreb Ukrajine. Sama sem šla tja, zato da bi se pogovorila o teh potrebah, da bi videla, ali lahko kaj pomagamo. In pri teh svojih obiskih sem uh, uh, se je zelo trudila, da bi se pogovarjala z vsemi. Eh, jasno sem jim dala vedeti, da se ne želimo umešavati, ampak če eh, potem pride do nasilja pri stvari, v katero smo eh, bili upleteni tudi mi, imamo zato tudi nekaj odgovornosti. Gre za to, da sprejmemo svoje odgovornosti, da smo jim kos. Ampak tukaj gre za ukrajinsko rešitev, ne evropsko, to sem povedala tudi Ukrajini. Oni se morajo odločiti, odločiti. nimamo mi načrta za nje. Ehm, o načrtu ukrajinskega stališča, k temu jih spodbujamo. Radi bi, da bi eh, oni začeli dialog, ehm, ampak ta dialog mora biti ukrajinski. Gospod Donžon. Estonija je. Yeah. Eh, zagotovila podporo. Sedem eh, držav eh, je to storilo, ne poznam podrobnosti tega, kaj so ponudile. Naslednji del tega, kaj se bo zgodilo, pa je, da bomo imeli predstavitev v vojaškem svetu in bomo videli, kaj lahko dosežemo. Upam, da bo to uspešno omenila sem že Libijo in uh, tudi glede Bosne sem že nekaj povedala. Zdaj moramo uh, o tem razmisliti. Razmisliti moramo, kako bi Bosna lahko šla eh, naprej. Uh, regija uh, napreduje, Bosna pa ne. Bosna je začela zaostajati in to ni dobro. Oni morajo tudi iti naprej, mi pa jih moramo pri tem podpirati. Hvala. Now, we go around. Uh. Hvala. Zdaj pa drugi krok. Vsak dobi na voljo eno minuto. Gospa Ibri Sagič. Uh, tackar ordförande. Uh, jag måste gå tillbaka till, till Bosnien. Rada bi se vrnila na vprašanje Bosne. Nisem povsem razumela odgovora, ki ste ga dali na prejšnje vprašanje. Namreč, kako lahko zagotovimo, da konflikt, ki trenutno obstaja, ne postane bolj etnične narave. Ne vem, če veste, ampak v medijih ljudje uh, govorijo, da bi nekateri uh, radi EU prikazali kot neko sprožiteljico tega konflikta oziroma uh, da bi EU bila za uh, konfliktom in od tega imela neko politično korist. Nekateri drugi pa pravijo, da bi Evropska unija morala biti previdna in uh, stopiti korak nazaj. Ne vem, kakšno je tukaj vaše stališče. Uh, kako pomembna se vam zdi situacija uh, Sejdič Finči? Hvala. Gospod Panceri. Eh, vprašanje imam v zvezi s svojo državo. Zanima me, kaj se je zgodilo z dvema mornarjema, italijanskima mornarjema. Veste, da eh, obstaja problem marincev, ki so eh, talci. To je veliko dar za Italijo in celotno EU. Indija želi postati ena glavnih protagonistk, ampak ne razumejo, kako se stvari tukaj razvijajo. Do zdaj smo dobili nek zmeren odgovor, ampak situacije ne moremo povsem obvladovati. Zanima me, kakšno je vaše stališče in kako bi Evropska unija morala to rešiti. Hvala. Ja, Frau Ashton, dank, da Sie da sind gospa eštonova hvala lepa da ste tukaj imam vprašanje v zvezi z bosno ali pa celo več eh, zvedeli smo da je do večine demonstracije prišlo v federaciji, v Republiki Srpski pa je očitno še nekoliko mirno. Potem pa pride premijer iz Hrvaške in se odpelje v Mostar. Srbi se odpeljejo v Beograd to na nek način dokazuje, kje je problem. Problem je v Daytonu in problem je treba razrešiti. Eh, ti ljudje tega ne razrešijo sami. Čestitke gospodu Füleju k potrpežljivosti. 50 ur s temi ljudmi. Gospod Sörensen opravlja tudi dobro eh, delo. Eh, komisija na terenu pa je pravzaprav del vsakodnevnice in mi Eh, ne vidimo nobenega ageranja, tudi ne v Evropske uniji. Pravite, da potrebujemo vodilne osebe v Bosni in Hercegovini. Teh ne vidim. Tisti, ki naj bi sedaj vodili, ne vodijo. In ali ne bi se morali sedaj skupaj lotiti Daytona in ga spremeniti? Baronice Ešton, Bosna in Hercegovina se dugo gospa baronica ešanova bosna in hercegovina je bila dostikrat v mrtvem kotu in eh, se nihče ni zanimal za njo in eh, politiki v Bosni in Hercegovini pa se niso zavzemali za spremembe. E, torej, sporazum med Bruslom, Beogradom in Prištino e, je bil zelo pomemben e, o evropski perspektivi Kosova. Očitno pa ni mogoč kompromis e, o bodočnosti eh, Bosne in Hercegovine. Mislim, da ne smemo čakati, treba je eh, storiti nekaj takoj. Sprememba Daytona eh, je nujno potrebna in tega procesa se moramo lotiti takoj. Ne zgolj zaradi evropske prihodnosti Bosne in Hercegovine, temveč tudi zaradi normalizacije situacije v tej državi, ki je toliko trpela in zato, da bi lahko državljani normalno živeli. Torej potrebujemo nek hiter program, ne zaradi nekritičnega eh, članstva Bosne in Hercegovine v Evropske uniji, temveč zaradi tega, ker je pač potreben nov politični dogovor o ustavnih spremembah. Hvala lepa. Yes, thank you, Chairman. Uh, Madam Ashton, I'd like... Gospa Ujland, uh, eh, samo bi uh, eh, želila uh, vprašati nekaj o primeru Magnitski. Danes jutraj smo uh, razpravljali o novem priporočilu svetu. Uh, Na seznamu imamo 32 imen. Eh, proti njim naj bi upirili vizumske sankcije. Kaj se je zgodilo z našimi prejšnjimi priporočili iz leta 2012? Ehm, Evropski parlament je tista priporočila sprejel, pa me zanima, zakaj eh, o njih še niste razpravljali v svetu. In če bo Evropski parlament eh, zdaj sprejel novo rezolucijo in nova priporočila, kdaj boste to vrstili na dnevni red? Hvala. Gospa Ashton, leta 2008 smo doživeli, da v senci olimpijskih igr um, so ruske sile eh, um, udarle v Južno Osetijo in v Gruzijo. In eh, številni se bojijo, da je ta eh, mir v Sočiju lažnivi mir, kajti že tedna iz Kremlja pravi naprimer gospod um, Glazan, da bi morali um, uh, končati za dogodki na Majdanu. Slišal sem tudi zaskrbljajoče glasove iz vrst ukrajinske opozicije, namreč da je vedno več ruskih vojakov v ukrajinskih uniformah nastopajo kot eh, vojaški inštruktori ali pa je to neke vrste invazija, ki se je prikradla v državo. Kako bi lahko identificirali te osebe? Morda bi uh, morali nekoliko ukrepati in zadevo preiskali, preiskati. Gospod Norden. Um, so... Hvala. Eh, Srednja Afriška republika me zanima. Baronica Ashton, upam, da eh, smo se nekaj naučili iz eh, prejšnjih intervencij v Čadu leta 2009, naprimer. Spomnite se te misije. Ta se je soočila s številnimi težavami od vsega začetka, glede logistike in tako naprej. Upam, da bo Afriška unija lahko prevzela misijo od EU v šestih mesecih. Pa še nekaj, govorili so o restriktivnih ukrepih za boj proti terorizmu. Eh, veseli me, da je prišlo do odločnega ukrepa, se znam, je nedotaknjen, ampak ali ste razmišljali kaj o tem, da bi eh, eh, teroriste uvrstili tudi, oziroma na seznam uvrstili tudi teroriste iz Al-Kaide, ki delujejo v Siriji, pa v Iraku in tako naprej. Pa še točka ki eh, ni na vašem dnevnem redu, pa mislim, da bi lahko bila in to je Zimbabve. 20. Eh, februarja bomo odstranili restriktivne ukrepe, eh, razen za Mugabeja. Ali mislite, da so stvari zadostno urejene, da se lahko te ukrepe zdaj odstrani? Hvala. Thank you, Mr. Chairman. Last week... Hvala. Prejšnji teden na plenarnem zasedanju smo zaključili eh, glasovanje o šestih resolucijah eh, glede poročilo napredku za šest držav na Balkanu. Eh, dve vprašanje v zvezi s tem, čeprav to ni bilo na dnevnem redu, sporazum med Srbijo in Kosovom. Najlepša hvala za to, da ste nam pokazali, da je diplomacija umetno doseganje nemogočega. Kakšna je vaša vizija za prihodni razvoj tega vprašanja? ali je eh, pravi moment eh, še tam, eh, ali se bo s tem vzpostavila stabilnost ali pa bo to povzročilo nestabilnost v regiji. Bosna in Hercegovina, glede tega vsi sprašujemo, mislim, da potrebujemo zelo jasen načrt ali strategijo, o katerem se bodo dogovorile vse države članice. In mi bi ga morali začeti brutalno izvajati, brez rokov, brez odlašanj. Če tega ne bomo naredili, potem se bo situacija, eh, ki smo jo že bili priča, ponovila. Uh, madam, Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ibrisagič. Ana. Mislim, da je šokantno, da si predstavljamo da bi kakorkoli lahko bila Evropska unija za konfliktom uh, v Bosni. Ta hip imamo dva, tri elemente, ki so pomembni. Prvi, prvič, ni prvič, da mi je vodstvo um, dalo signal, oziroma da sem slišala signale iz Bosne, da ljudje niso zadovoljni za vodstvom. Obkolili so parlament, naprimer, pred nekaj meseci. To so številni signali, signali iz Bosne in vsakeč smo, vsakeč smo se odzvali, tako da smo uh, uh, uh, stopili v stik z vodi v državi in jim povedali, da ne morajo stvari ostati, kakršne so in da ljudje pač ne bodo ostali mirni in da je treba ukrepati. Um, zelo frustrirajoče je to, kar se dogaja. Eh, govorila sem tudi za gospo eh, Hillary Clinton, ki regijo zelo dobro pozna. Govorila sem z njo in obi so bili zelo frustrirani, kajti ona se je eh, takrat osredotočala na Bosno in NATO. In to je bilo na začetku konflikta oziroma na začetku pogovora med Kosovom in Srbijo. Torej, Takrat je bilo videti, da bi lahko tako Evropska unija kot CTA pomagale Bosni, da bi naredili korake naprej. In še vedno jim moramo pošiljati te signale. Od takrat pa smo uložili veliko um, energije v uh, spremembe. Služba za uh, zonanje delovanje um, deluje. Imamo, sodelujemo tudi za uradom uh, stalnega predstavnika tam. Uh, večkrat obiščemo državo in večkrat eh, poskušamo vplivati na nje. Šla sem v Bosno in sem rekla, pogledajte, Kosovčani in Srbi so dosegli, dosegli določen napredek, tudi vi potrebujete regionalni pristop, tudi vi morate državo spraviti korak naprej in mi lahko pomagamo. Sedaj pa je čutiti frustracijo, kajti iz gospodarskega vidika um, mora ta država ostati na vrhu dnevnega reda. Treba je rešiti um, politike, politične probleme, zato da bi zagnali tudi gospodarstvo, ampak ljudi ne moramo prisiliti k temu. Edino upanje je, da uh, bodo to sami spoznali. Ta hip ni dokazal o tem, da bi, ta, da bi, se, da bi se konflikti sprevrgli v etnične konflikte. Zelo natančno sem spremljala, naprimer, Mostar. Videti je, da so to eh, majhni, dobro organizirani protesti, ki pa ne gredo predalač. Zato mislim, da moramo ukrepati zdaj. Mislim, da bi morali ukrepiti svojo prisotnost tam. Morali bi podati signal um, namreč ne sme priti do kakršnega koli konflikta. Govorila sem za zunanjima ministroma Hrvaške in Srbije, pa tudi za turškim zunanjim ministrom, kajti to zahteva skupni odgovor. Ukrepati moramo skupaj. Gospod Pancari, kar se tiče uh, italijanskih mornarjev, kot je bilo rečeno tudi na svetu za zunanje zadeve. To je zelo zaskrbljajoča zadeva za italijansko vlado, ampak hkrati je to uh, zaskrbljajoče za vse evropske vlade. Če bo sprejeta odločitev, da to, kar uh, se je zgodilo, je uh, akt terorizma, potem bo to imelo hude posledice za vse akcije proti terorizma, eh, pri katerih eh, sodelujemo ali pa kjer delujemo samostojno. Naša delegacija danes jutraj je poslala to posebno jasno eh, sporočilo. Pisala sem in govorila sem o tem. Večkrat sem se pogovarjala z eh, svetovalci za eh, zunanje zadeve. Ne gre samo za vprašanje smrtne kazni, gre za vprašanje pravosodja oziroma zakonov, ki se ukvarjajo, ki se uporabljajo. Kajti tukaj se uporabljajo protiteroristični zakoni. Definicija pa to pomeni. Po definiciji pa to pomeni, da bodo opredelili te dogodke kot. Uh, torej teroristična dejanja in to je nespremljivo. Gospod Doris Pak. Dejali ste, da različni ljudje obiskujejo različne kraje. In ja, ravno zato sem eh, govorila z, s hrvaškim, srpskim in turškim zunanim ministrom. Ukrepati moramo na podlagi sodelovanja med različnimi narodi in podpreti moramo Bosno in Hercegovino kjer so ljudi iz različnih skupin, ministerski predsednik in pa Srbije in pa ministerski predsednik Kosova, se bosta vrnila v Brusel za naslednjo rundo pogovorov. Tam bomo zaključili, potem začeto delo. In ena od tem bo tudi Bosna. Ko so dosegli dogovor, sem opozorila, da morajo postati vzor v svoji regiji, kako lahko uspešno rešuješ probleme ljudi, ki jih do sedaj ni bilo moč primerno rešiti. Upam, da se bo sedaj ukrepalo eh, tako, da se bo vključilo vse eh, skupnosti, vse skupine v Bosni, ne pa da se bomo sredotočili samo na eno. Omenila sem že sporazum med Srbijo in Kosovo in to je res zgodovinski sporazum. Prav ste povedali, treba se je lotiti poglavitnih stvari, s katerimi se moramo ukvarjati. Tukaj gre za politično stagnacijo in za gospodarsko nazadovanje. Brezposelnost je velikanska, gospodarstvo ne eh, cveti. vodstvo ne omogoči ljudem, da bi si približevali NATO ali pa Evropske unije. In pomagati jim moramo. Vemo, kaj moramo storiti. To, da mislim, da moramo pomagati vodstvo v tej državi, zato da bodo sprejeli pomembne odločitve. Potem ste me spraševali po primeru Magnitskega. Um, storili smo korake, ki jih še nikoli nismo storili prej. Podali smo izjave, e, izjavo je podal tudi predsednik Evropske unije. To smo omenili v vseh posvetovanjih, ki smo jih imeli za Rusijo in sicer na ravni človekovih pravic. Vsekakor je to del našega razmišljanja. In vedno smo podarili, da imamo več možnosti, kako bi se lahko odzvali na to. Seveda pa eh, je za to zahtevano soglasje. In v Rusiji to zelo dobro razumejo. Gospod Šulc o Gruziji, o eh, Sočiju in o Rusiji. Torej, počakati moramo in videti, kaj se bo, zgodi, videti, kaj se bo zgodilo. Ne vem, ali je toliko očitnih ruskih svetovalcev v Ukrajini, jaz nisem nikogar opazila, tudi morda nisem, eh, jih nisem prepoznala. Zgodbe krožja, pravi imate, da Rusi zagotavljajo pomoč, pravijo, da eh, prijateljsko eh, pomagajo pač državi v težavah. To je njihov odgovor. Gospod Van Orden, kar se tiče Srednje Afriške republike, vedno se naučimo lekcijo. Kajti v vsaki skupini držav ali pa v vsaki misiji so stvari, kateri, ki jih je treba pospešiti. Naprimer vojaško sodelovanje. Ne vem, ali poznate misijo Atlanta. Admiral Tarant vodi to misijo in pa tudi njegovi predhodniki so dejali, da je ena odličnih stvari sodelovanja ta, da se vedno nekaj naučiš in si tako nabereš izkušen, da se učiš drug od drugega in tako lahko zagotovimo, da bomo vedno boljši, naprimer na področju logistike in tako naprej. Afriška unija je eh, že prevzela vodstvo od regionalnih sil, torej oni so tam že eh, prisotni. Sedaj pa razmišljamo o misiji eh, Združenih narodov, eh, ta bo začela za delom jeseni. Torej Afriška unija in UNO bosta tam in z njima tudi sodelujemo. Ehm, Izbrati moram nekaj več informacij. Kar pa se tiče Zimbabva. Odgovor na vaše vprašanje je, da, to mislimo. Države članice so se zelo pogovarjale o tem. Ne samo tiste države, ki so močno upletene. Pogovarjali smo se tudi s številnimi politiki na terenu in pa številnimi, ki so obiskali Brusel. Mislim, da je sedaj pravi trenutek za ukrepanje. In če se bodo stvari napačno razvijale, lahko še vedno naredimo korak nazaj. Ampak to je čas za napredek. In občutek je, da se Zimbabve premika. Občutek imam, da se Zimbabve premika in da bi uh, se morali na to tudi odzvati. Gospod Kukan, Srbija in Kosovo. To prinaša stabilnost v regijo. Da, to prinaša stabilnost v regijo. in sicer um, preko pogovora. Mislim, da potrebujemo predvsem pogovor. Vodje v Bosni se morajo odločiti, kaj želijo storiti. Morajo sprevideti, da če želijo, da država napreduje, potem morajo ukrepati in v bistvu se bodo morali oni odločiti o tem. Hvala lepa. Ostalo nam je še nekaj časa za nekaj vprašanj. Gospod Lizek. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom polsko. Spoštovana visoka predstavnica, eh, rad bi se vrnil k temi Gruzija. Kaj ti? Sem poročevalec za Gruzijo. Gospod Šulc je spregovoril o tej temi. Uh, ampak gre za odcepitev Abhazije oziroma za, gre za eh, razdelitev Abhazije v zvezi z eh, olimpijskimi igrami. Ampak to ni edino, kar nas eh, vznemirja. V resoluciji iz Strasburga smo opozorili na to, da prihajajo v Gruziji do meje, že nekaj mesecev ugradijo mejno infrastrukturo in to se širi tudi na nadzorovano območje oziroma na območje, ki ga nadzira Tbilisi. Kako bi lahko po vašem mnenju ustavili ta postopek? Hvala lepa. Spoštovana gospa Ashton, gospod Kreisel Dörfler. Vprašanje v zvezi s Sirijo. Jedrsko orožje se ta hip uničuje. Toda um, ljudje še vedno uh, uh, umirajo. Umirajo otroci in tako naprej. Kakšna je pobuda Evropske unije, da bi uh, omilili trpljenje in sedaj olimpijske igre sama ali tja, ampak ali potekajo pogovori tudi z Rusijo ali se je sedaj vse pokopalo pod snegom. Kajti mislim, da ne smemo pozabiti na trpljenje beguncev kajti tudi brez jedrskega orožja eh, ljudje grozljivo umirajo in ne smemo pozabiti tudi na otroke, ki trpijo lakoto. Hvala. Gospod Howitt. Spraševal vas bom eh, po razpravi o Ukrajini. Zanima me, kako je s sankcijami. Mislim, da svet o tem včeraj ni podal komentarja. Prosim, če vi komentirate to. Potem pa še uh, rusko sodelovanje. Mislim, da je njihova vloga uh, zelo pomembna pri Ženevi 2. Torej, uh, zanima me vpliv Rusije na uh, rešitev. Um, sirske kri, eh, krize. Torej, eh, pogovarjal sem se z Grki, kaj bi lahko dosegli pod njihovim predsedstvom, kaj, eh, kakšen napredek bi lahko dosegli v Bosni. Are you in a Hvala in komentar in uh, en, uh, eno vprašanje. Eh, zdi se mi zelo pomembno, da ste dali velik pomen prostemu pretoku pri odnosu s Švico. Zdaj pa vprašanje, ali ste včeraj s kolegi govorili o svojem potovanju v ZDA in kaj pričakujete od vrha naslednji mesec s predsednikom Obamo tukaj v Bruslu?

Izetbekovič, član predsedstva Bosne in Hercegovine, je dejal, da je v teku te krize bil v stalnem eh, kontaktu s turskim zunanjim ministrom gospodom Davutoglem in eh, poklical je eh, Turčijo tudi k pomoči. Kako pa vi gledate na to? Eh, torej, Evropska unija naj bi bila tu vodilna in ali so bili člani predsedstva Bosne in Hercegovine bili tudi z vami v stalnem stiku in eh, kakšni so konkretni korak? koraki, ki jih namerava storiti evropska diplomacija na tem področju. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, eh, gospa Ashton. Čestitam za vašo nominacijo za Nobelovo nagrado. Dovolite nekaj besed o Bosni in Hercegovini. Um, vesel sem, da boste obiskali državo v ponedeljek, ampak naj povdarim to, kar, je kar sta povedala gospa Ibrisagvič in gospod Kukan. Mir je bil usiljen v Bosni in Hercegovini in nekatere rešitve je treba usiliti. Ljudje ne zaupajo več lokalnim politikom. Če želite preseči sedanjo krizo, potem moramo mi nekaj zagotoviti, nekaj ponuditi. Oni pričakujejo od vas, da boste vi inštitucija, da boste vi tisti, ki boste prenesli rešitev. Sem odločno proti temu, da bi odložili um, uh, primer Sivič. Tukaj gre za človekove pravice trije so, trije predsedniki, ampak zadnji krat. In sedaj je treba obnoviti oziroma eh, predelati ustavo in pa državo. In ljudje pričakujejo še nekaj. Oni pričakujejo, da boste prisilili lokalne politike, da bodo začeli eh, ukrepati na področju gospodarstva. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ešton. Kako vi vidite skupni načrt Evropske unije in ZDA, da bi namreč eh, razvili skupno politiko do Ukrajine? Kakšne so vaše osebne izkušnje na tem področju? Pa še nekaj me zanima. Ali se kaj dogaja na področju energije za Ukrajino? Podpisali smo že en sporazum, ampak sedaj slišimo, da ko gre za južni tok, je Ukrajina razočarana. Morda v prihodnje sploh ne bomo imeli več pravne podlage za sodelovanje, kajti v Ukrajini zadeve ne delujejo tako dobro. Morda želi Ukrajina izstopiti iz eh, te politike. Kako to komentirate? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Ashton. Kaj pričakujete od pogajanj za Kanado in ZDA? o novi vizumski regulaciji. EU. Torej, tukaj gre za enako obravnavo vseh evropskih državljanov iz različnih držav članic. Veste, da imamo pet držav članic, za katere še vedno eh, velja obveznost vize za vstop v ZDA in Kanado. In drugo vprašanje je organizacijske narave. Zelo nas skrbi razvoj v nekdanje komunistični državi. Kakšno stališče imate o. diplomati iz eh, vzhodne Evrope, iz vzhodne Evrope ki so eh, bili v preteklosti vključeni v komunistične tajne službe. Ali imate podatke o tem? You can take them for, for more? Yeah. Mr. Yeah. Kazak. From Kazakhstan. Благодаря, уважаема баронес Аштен. Ще ви върна на въпроса за Ирак. Вие спом... Spoštovana eh, visoka predstavnica, dovolite, da spregovorim o Iraku. Dejali ste, da se nasilje tam krepi. Evropski parlament je pred kratkim sprejel resolucijo v zvezi z slabim stanjem manjšin, zlasti turkmenske manjšine. Dnevno smo priče posilstev, ubojev, bombnih napadov ljudje se umorijo samo zato, ker živijo v Kerpuku, to je območje, kjer imamo eh, kurdsko, kjer ima kurdska avtonomija svoje interese, pa tudi drugi deli. Mislim, da Evropska unija ni storila dovolj, da bi zaščitila te skupnosti. Ali bi lahko po vašem mnenju še kaj postorili, da bi izboljšali položaj tam? Hvala. Tri goste imamo danes še gospod Plinković. Hvala lepa, gospod Brok, gospa Ashton. Natančno sem spremljal vaše komentarje o Bosni in Hercegovini. Mislim, da bi morali biti vsi zelo previdni. Namreč, da ne vidimo samo eh, socialnega razdora, kaj ti eh, do nemirov je prišlo v federaciji, zlasti v tem delu in gospod Incko, gospod Sorens. Oziroma, njo imam pred očmi, pa tudi nas, hitro moramo ukrepati, zato da bi stabilizirali položaj, zato da bomo Bosno pripeljali na evropsko pot. Mislim, da ne smemo znova zagrešiti zgodovinske napake. Hvala. Hvala lepo, baronica Ešton. Najlepša hvala, baronica Ešton. Vi ste rekli, da je do eh, teh eh, uporov prišlo zaradi nezadovoljstva z gospodarsko situacijo. Veste, da kapital zahteva transparentnost, odprtost in podobno. In to je seveda jasno sporočilo za investitorje. Treba je biti zelo previden. Mi, sosedje, eh, smo seveda zelo zainteresirani za situacijo v Bosni in Hercegovini. In sedaj gre seveda tudi za tisoč kilometrov kilometrov meje z bosno in hercegovino ki je zunanja meja evropske unije torej ni nobene alternative za evropsko perspektivo za evropsko unijo to smo danes slišali vendar najti moramo tudi odgovor na vprašanje kako lahko vi pomagate k umiritvi situacije in potem seveda k napredku Uh, madam, uh, thank you very much, uh, Mr. President. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospa Eštonova, kolegice in kolegi. Z vsem spoštovanjem do tega, kar ste do sedaj povedali v Bosni in Hercegovini, dovolite, da povem sledeče. Zelo kratka bom. Torej, kratka izjava in dve vprašanje z moje strani. Zavedajte se, da je socialni položaj zelo težek. Pred očmi pa moramo imeti tudi to, da nasilje in vandalizem nista samo posledica socialne krize. In sedaj bi imela dve vprašanje. Kaj lahko stori Evropska unija, da bi zaščitila pravice manjšin pred temi nasilneži? In kako bi lahko zaščitili tudi pravice Hrvatov, ki so najštevilnejši uh, od treh narodov v Bosni in Hercegovini? In ali se zavedamo, da lahko določeni postopki pridajo notri skozi zadnja vrata, medtem ko mi poskušamo ugotoviti, kaj se dogaja v Bosni in Hercegovini. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Poskušala bom odgovoriti na vse vaše vprašanja. Gospod Lizek, začela bom za vami. Govorili ste o Gruziji in pa o vlogi policije in pa o meji. Razumem vašo skrb v Abhaziji in Južni Osetiji, kar se tiče policije tam, gruzijska. A, sedaj postavljajo bodečo žico tam. Spremljamo dogajanje in še vedno govorimo o ozemeljske nedotakljivosti Gruzije. Vsakič znova to povdarjamo. Pomembno je, da podpišemo sporazum za Gruzijo, zato da bo imela Gruzija, da bo Gruzija čutila našo moč oziroma našo um, podporo, na, našo pomoč. In še vedno si prizadevamo za resolucijo. E, ta resolucija se še ni začela izvajati in pa zauzemamo se za zadovoljivo rešitev. In treba je vključiti seveda tudi ozemljsko nedotoknivost Gruzije. Ti odgovori so bili povsem jasno in to še naprej spremljamo. Potem ste pa vprašali po Siriji, da je treba zagotavljati pomoč za begunce. Šest in pol milijonov um, notranje razseljenih oseb imamo v Siriji. In pa milijoni ljudi trpijo znotraj in zunaj države. Smo še vedno največji darovalec finančnih sredstev. Januarja bo v Kuwaitu konferenca. Poskušali bomo zbrati dodatne vire. Kaj ti denar, ki smo ga zbrali, do sedaj ne zadostuje. Dva velika problema sta potrebujemo denar, da bi lahko nakupili vse, kar je potrebno in drugič eh, treba je eh, zagotoviti pomoč tam. To pa je vedno teže zagotavljati na terenu, kajti imamo različne skupine ljudi. Nadzor je težek. Težko je zagotoviti osnovna zdravila, da spohnemo in imamo bolj sofisticirane opreme. In to mora biti del uh, Ženeve 2. Torej, potrebujemo več virov. In mislim, da bodo ljudje pripravljeni dati več. Poleg tega pa moramo še vedno razmišljati o ponovni izgradnji, o obnovi Sirije, potem, ko bo konec konflikta. Potem Richard Howard, Howard lepo vas je videti, svet je, maučal v sklepih, ne pa v svojem delu, kot sem dejala. V našem orodju imamo celo paleto stvari, s katerimi poskušamo zagotoviti potrebne stvari. Treba je zaščititi ljudi in treba je ponuditi pomoč in podporo. In imamo tudi zmogljivost za druge stvari, če je to potrebno. Ampak naš splošen pristop je ta, da poskušamo z dialogom, poskušamo sodelovati z ljudmi in poskušamo podpreti tiste, ki jih resnično zanima to, da bi dosegli napredek. Spremljamo nasilje v Ukrajini in eh, nasilneže je treba pripeljati eh, pred sodišče. Pri tem eh, moramo biti pregledni in odprti. Ljudje moramo imeti občutek, da se da pravosodje ukrepa. Treba je ustaviti nasilje nad ljudmi. To je poglavitnega pomena. Potem pa je tukaj še celotno vprašanje političnih usmeritev. Potem rusko sodelovanje pri Siriji. Z Rusijo o tem redno govorimo. O, ne samo v okviru uradnega eh, dialoga, ampak tudi na vseh srečanjih. Z Rusijo zelo dobro sodelujemo glede Irana naslednji krok iranskih pogovorov je naslednji teden. Rusi bodo tam, oni so ključni partnerji pri tem, kot so tudi naši partnerji v bližnjem vzhodnem mirovnem procesu. Torej so področje, kjer dobro sodelujemo. In pri Siriji gre za humanitarno podporo in pa tudi za to, da bi zagotovili uspeh Ženeve 2. Potem razprava o nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Ta razprava poteka. Tu so znaki za določen napredek. Vesela sem, da to spremljate. Več pa ne morem povedati. Ker ti vemo, kako občutljivo je to vprašanje. Lahko povem samo to. Poglejte si potencial, ki bi se lahko zgodil, če bi se ta problem rešil za celotno državo. Gospod Milan Mon. samo rednem stiku z ZDA. Kar se tiče vrha, dnevni red je sedaj sestavljen in Belo hišo bomo obiskala v četrtek in ena od tem je tudi vprašanje dnevnega reda vrha. Pogovarjali se bomo o gospodarskih vprašanjih. Potem pa bomo govorili tudi o zunanji politiki eh, ministra Kerry in sama se bo vodeležila vrha ampak sodelovanje je zelo tesno in učinkovito in sicer na številnih področjih in upam, da se bo to tudi odražalo na vrhu. Gospod Stir, vprašali ste po turškem zunanjem ministru. Odgovor je, da ne vem. Včeraj sva se srečala, zjutraj sva dolgo govorila in potem sva se videla še na večerji. Poglavitna tema je bilo sodelovanje. Vedno smo o Turčiji govorili v Bosni in Hercegovini. Govorimo o tem, kako bi lahko državo ta hip podprli. In seveda je Turčija tu vključena. Gospod Kacin, torej eh, mir je bil usilen, torej usiliti moramo mir. Vojna na Balkanu je bila grozljiva in usiljevanje oziroma usilitev rešitve, ki je končala vojno, je bila ključnega pomena. O tem ni nobenega dvoma. To, da nisem prepričana, da smo sedaj v primerljivem položaju. Treba je politično omogočili uh, izvoljene politikom, uh, da bodo delali korake naprej, torej položaj je drugačen. Naša vloga je ta, kot sem dejala, da obsodimo kakršno koli nasilje, seveda. Torej, nasilja nikakor ne moremo dovoliti na noben način. Treba jim je pomagati, ampak um, oni morajo sami sebi predpisati pomembne stvari. Gospod Kovičev, vprašali ste po rezultatih razprave o tem, torej kaj se dogaja z. Um, enako obravnavo evropskih držav, kar se tiče vizumske liberalizacije <clears throat> odnosov do Kanade in ZDA. Odgovora tukaj nimam. Gospod Kazak. Irak. Manjšine. Pogovarjali smo se z zonanim ministrom, z ministerskim predsednikom in v vseh dialogih smo povdarili, da je poglavitnega pomena, da se zaščitijo vsi ljudje, vse skupine v Iraku. In to je tudi del pogovora o predružitvenem sporazumu. Torej, to je predmet tekočega dialoga. vedno spregovorimo o tem, če gre za kršitve manjšin, pravic manjšin. Če imate kakšne uh, dokaze o tem, da je prišlo do kakšnih kršitev pred kratkim, potem mi to lahko, prosim, tudi posredujete. Potem uh, naslednje vprašanje. Bosna in Hercegovina, da, sodelovati moramo. Na terenu so številni ljudje, ki na, kak, ki na vsak način sodelujejo in mislim, da zelo dobro sodelujemo ta hip. In te ljudje treba podpreti. Gospa Svica in gospa Buzek. Obe ste govorili o Bosni in Hercegovini. Strinjam se o ulaganju. Eden od problemov gospodarstva je, da um, se ne premakne, kajti ljudje ne morejo ulagati. Vlada frustracija inštitucij in ljudi. Strinjam se s tem. In o tem moramo razpravljati z njimi. Namreč kako rešiti ta vprašanja, naprimer brezposobnost. Gospod Buzek, um, vprašanja manjšin, da to je vedno v spredju našega dela. Potem treba je podpreti Sejdič Finci, primer, poleg tega iščemo gospodarske rešitve za državo. Toliko z moje strani, hvala. Eh, hvala lepa, dobili smo deset minut več. Najlepša hvala. Mislim, da smo imeli dobro razpravo. In neizogibno je bilo, da smo skakali od enega vprašanja do drugega, vendar obupal sem in nisem pač to, tega organiziral po vprašanjih. Hvala lepa, da ste prišli in mislim, da potrebujemo še nadaljne razprave, kajti agenda zunanje politike postaja, če dalje, eh, bolj boleča, moram reči, zaradi vprašanj na mizi in zlasti v naslednjih dneh eh, pri Ukrajini vam želim eh, vse najboljše in veliko uspeha. Uh, Gospe in gospodje, ob petih bomo v Jan 4.2 delali skupaj z Deve in sicer bomo imeli razpravo z nekdanjem južnoafriškim predsednikom Tabu Mbekijem o eh, nezakonit teh finančnih tokovih iz Afrike. Vsi, ki ste zainteresirani za to, ste povabljeni, da odidete na ta sestanek. Hvala lepa.